meine sehr geehrten damen und herren ich wünsche spoštovane gospe in gospodje lepo vas pozdravljam in odpiram zasedanje začeli bomo s prvo točko dnevnega reda to sta izjavi sveta in komisije v zvezi z ukrepi evropske unije in držav članic v zvezi z dotokom beguncev zaradi konflikta v Siriji. Najprej se je k besedi prijavil predstavnik sveta, gospod minister Leškevičius. Izvolite, beseda je vaša. Good morning, the president, honorable. During the last two years of conflict in Syria, we have V preteklih letih smo v konfliktu v Siriji bili priča številnim menikom.